pred mesec dni je bil pri nas Musafa, predsednik Evropske Afriške unije. Torej, to je v okviru zbliževanja našega partnerstva z Afriško unijo in tudi z državami članicami, ki so njene članice. Pozdravljam izjemno delo, ki ste ga opravili v svoji državi. Končali ste državljansko vojno, okrepili ste institucije pravne države, poživili in diverzificirali ste gospodarstvo, spostavili industrijsko bazo, poboljšali socialne dejavnike. Slovna koščina obala je sedaj med gospodarstvi z najvišjo gospodarsko rastjo. Ocena za letošnje leto je 8 odstotkov mora biti vzor za druge afriške države, zlasti v Zahodnji Afriki. Veliko stvari pa treba še postoriti. Boj proti revščini, infrastrukture, izobraževanje, zdravstvo, dostop do pitne vode in dostop do elektrike. Vedite, da mi nismo pozabili, da slonokoščena obala je bila prizadeta zaradi terorističnih eh, napadov. Tu gre za nekaj, česar ne bomo mogli sami rešiti. Moramo sodelovati skupaj na tem področju, tudi preko regionalnih organizacij, kot je CDO ali Afriška unija. Evropa in Afrika se soočata z istim izzivom, tudi ko gre za migracijske tokove. Moramo ukrepati pri izvoru težav in moramo biti res diplomatski, moramo zagotavljati ekonomsko diplomacijo, s katero bomo zagotavljali zaposlovanje in rast. Z nami je bila predsednica Maških otokov in spomnila se, kako pomembno je trajnosten razvoj za podnebje. Slovna koščina obala se tudi sooča s posledicami podnebnih sprememb. Sooča se s sušami, s poplavami in tudi z erozijo obale. Poleg tega je tu še vprašanje eh, človekovih pravic varnosti in drugih, ki bomo gotovo obravnavali tudi v Abidžanu novembra, ko bo vrh Afrika Evropska unija. Gospod predsednik, vaša navzočnost tu je zelo pomembna. Veseli nas, da ste danes z nami. Vedite, gospod predsednik, da želimo gledati v smeri Afrike z afriškimi očali, ne pa z evropskimi očali. Zato je sodelovanje med vami in nami ključnega pomena in bo ključnega pomena za mer, za stabilnost, za boj proti terorizmu in za boj proti nezakonitim migracijam in za boj proti podnebnim spremembam. Gospod predsednik, še enkrat hvala. Izvolite, beseda je vaša. Thank you. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, dragi Antonio Tajani, spoštovane gospe in gospodje poslanci, gospe in gospodje. Najprej bi se rad zahvalil za to priložnost, ki ste mi jo dali, da lahko spregovorim danes tu v Evropskem parlamentu v teku plenarnega zasedanja to je zame čast in za mojo državo, da sem lahko tukaj, ti vi eh, zastopate, vi ste izbrani zastopniki več kot 500 milijonov evropskih državljanov, vi ste zaradi svoje kulturne raznolikosti, zaradi svojih političnih aktivnosti in kot tudi zaradi vaših velikih izkušenj izjemno občinstvo in prestižno občinstvo. Ob tej priložnosti bi rad eh, spregovoril o velikih izzivih, s katerimi se sooča Afrika in s katerimi se bo soočala v prihodnih desetletjih. Na to bom spregovoril o svoji državi, slovno koščeni obali, ki dela na, tem, na tej poti nujnega ukrepanja, kot veste. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. 25. marca 2017 je Evropska unija proslavljala v večnem mestu v Rimu 60. obletnico podpisa eh, rimskih pogodb. Te pogodbe so tlakovale aktivno solidarnost med državami, ki so prej bile v vojni. Očetje, ustanoviteli rimskih pogodb so imeli izjemno idejo, da bi združili vere in pamet v službi vzpostavitve področja miru, varnosti in deljenega blagostanja. Evropa je tako verno vdiha za v svet in še prav posebej za afriški kontinent. Sedaj smo žal priča identita, identitarnemu pristopu v več država sveta in prepričan sem, da v tej plemeniti zbornici boste znali zbrati energijo za to, da bi odkrili duh solidarnosti, odprtosti in mir, ki so ga, eh, ga zgovarjali vaši predhodniki. Uh, To prepričanje temelji na tem, da Evropska unija še vedno spro, podaja sporočilo eh, človečnosti svoje, svoje vere v mer. Leta 2012 dobili Nobelovo nagrado za mer in to je seveda jasna ponazritev tega duha. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, prihodnost človeštva je uh, odvisno od politik, od dejanj in programov, ki bomo skupaj eh, definirali v naših državah, na naših kontinentih in na svetovni ravni. Eh, svet bo takšen, kakršnega si bomo mi želeli. Eh, s tem v zvezi bi rad predstavil tri glavne izzive, ki bodo imeli pomemben vpliv na naš planet, pa tudi na odnose med Evropo in Afriko vem, da je predsednik komisije gospodčak je govoril o miru in o varnosti, tako da ne bom sedaj ponud tega, kar je že on povedal. Tri izzivi, o katerih bi rad govoril, so uh, podnebno segrevanje, migracijski tokovi in demografsko povečanje. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, Prvi izziv zadeva podnebno segrevanje. 12. decembra 2015 so, so se vodje državnih vlad v, sečali v Parizu za to, da so podpisali zgodovinski sporazum glede podnebja. Večina držav je podpisala in ratificirala to, ta sporazum, tudi slovno koščeno obala. Mi smo že deponirali ta sporazum pri OZN. To je ključnega uh, pomena danes, bolj kot kadarkoli prej, je nujno, da začnemo izvajati ta sporazum zato, da bomo imeli, da bomo obladovali škodljive učinke podnebnega segrevanja na človeka in na ekosisteme. Evropa je vedno vodila ko je šlo za velike svetovne izzive, vedno je pokazala pot in Evropa mora še naprej mobilizirati mnenja, financiranje in tehnologijo, ki je potrebna za energetski prehod, zato bo eh, eh, pariški sporazum nepovraten. Ta sporazum nam je dal zgodovinsko priložnost in sedaj jo moramo realizirati. Danes, ko vam govorim, izjemen dež, kakršnega še nismo videli, pada v slonokoščenju obali in to je posledica podnebnih sprememb in povzroča veliko škodo. In to v več regijah moje države. Veliko afriških regij se sooča z izjemnimi sušami, ki povzročajo smrt in trpljenje v številnih skupnostih in silijo ljudi, da se selijo. Spoštovane poslanke in poslanci, radi vas podbujajo k temu, naj bodo podnebne spremembe še vedno vaša preostna vloga, zato da bomo prekinili s temi tragedijami, ki jih vidimo v celem svetu. Obstaja več načinov za uh, usmerjanje v zeleno rast, ki uporablja malo oglika. Tu gre za racionalno uporabo naravnih verov in ekosistemov, hkrati pa želimo iz tega tudi izvleči njihov vrednost za gospodarski razvoj. Moramo skupaj spodbujati odpornost znotraj skupnosti, tako da bomo zmanjšali vse oblike diskriminacije, zlasti, ko gre za diskriminacijo žensk. Moramo vsi delati za to, da bomo imeli politike, ki bodo omogočili pravičnejšo porazdelitev bogatstva. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, drugi izziv, o katerem bi želel govoriti in s katerim se sooča naš planet, je vprašanje migracijskih tokov, nereguliranih migracijskih tokov in zaposlenost zaposlovanje mladih. Na vrhu v leti 2015 sem tistim, ki so bili tam, povedal, da prihaja do grozljivih dogodkov, ki povzročajo smrt številnih v sredozemlju in v Sahelu in da to zahteva večjo solidarnost in usklajenost med Evropo in Afriko. Če želimo to doseči, moramo dolgoročno delovati in ukrepati glede vseh faktorjev, ki vplivajo na to situacijo. Zato moramo poskrbeti za mer in varnost v eh, sahelsko-saharskem pasu in moramo spodbujati politično rešitev za konflikt v Libiji. Moramo se zavedati, da konflikti in organizirani kriminal niso edini razlog za migracijske tokove, ki smo jim priča v zadnjih letih proti Evropi. Tem dejavnikom je treba prišteti še revščino, pravo bedo, brezposelnost in demokratični primankljaj v številnih državah. Zato je v ponedeljek 12. junija 2017 na konferenci G20 partnerstvo za Afriko v Berlinu bilo predlagano, mi smo predlagali, da bi imeli eh, specifičen načrt, s katerim bi olajšali velike naložbe v Afriki, zato da bi spodbujali delovna mesta, zlasti za mlade. To bo zmanjšalo migracijske tokove, nezakonite migracijske tokove proti Evropi. Za ta plemenit namen je zelo pomembno imeti v mislih, oziroma smo predlagali za to, da bi ta načrt lahko imeli plan Merkel, načrt Merklova. Smo pa ugotovili, da migracijski tokovi znotraj Afrike so bistveno višji, ko gre za številke, v primerjavi s tistimi med Afriko in Evropo. Kot primer, recimo v slonokoščini obali imamo 5,5 milijonov tujcev, na svojem ozemlju. Vsega skupaj pa nas je 24 milijonov, torej 26 odstotkov prebivalstva so tujci. Nakazila afriške eh, diaspore v svoje države izvora predstavlja en odstotek BDP-ja slonokoščene obale. Torej vidite, kako velika je velikodušnost naše države države in kako to spodbuja uh, razvoj sosednjih držav. Moja država bo še naprej solidarna s vsemi temi ljudmi. Pomembno je, da jih podpiramo, zato da tudi vzpostavljajo delovna mesta in jim tako omogočamo, da ostanejo v v državi, ki jim je ponudila gostoljube. Gospe in gospodje, afriška mladost si želi v Evropo in pogosto so žrtov mafijskih združb, terorističnih organizacij, ki izkoristijo njihovo ranljivost in njihove frustracije. Moramo torej ukrepati za te mlade, moramo jih izobraziti, moramo jih obve obveščati, moramo jih ozavestiti, da jim je bolje v Afriki kot drugje. Moramo jih, moramo jih z njim delati z dostojanstvom. Spomnimo na prvi člen splošne uh, deklaracije človekovih pravic, ki je bila sprejeta 10. decembra leta 1948 na Generalni skupščini Združenih narodov, navaja, vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim, kakor bratje. Konec citata. V tem duhu odprtosti in sodelovanja Glede številnih svetovnih vprašanj bo uh, eh, Slovenokoščina obala izvajala svoj mandat v varnostnem svetu žurnih narodov v obdobju let 2008-2019. Uh, eh, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, hvala vsem vašim državah za izjemno podporo, ki ste jo dali slono koščenju obali za to, da smo bili izbrani v varnostni svet družnih narodov. Mandat se začne 1. januarja 2018 in bo potekal v znaku miru, ki je za nas druga religija, tako rekoč. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, eh, zadnji izziv, o katerem bi želel govoriti, je demografska rast. Glede na napovedi oddelka za prebivalstvo pri OZM bo svetovno prebivalstvo, ki sedaj šteje 7,4 milijarde ljudi, od tega 1,2 milijardi afričanov, bo imelo 10 milijard leta 2056. Afrika bo imela največjo rast in bo predstavljala 54 odstotkov demografske rasti od danes do leta 2050. Ta rast bo, mm, bo Afrika eh, dohitela bolj razvite dele sveta, kot sta Severna Amerika in Evropa. Nigerija bo postala leta 2050 petja, peta eh, država glede na število prebivalcev, prehitela bo Br Brazil, Združene države Amerike, Indonez Indonezijo in Pakistan. Uh, Kongo, Etiopija boste nadomestila Rusijo in Mehiko na seznamu desetih uh, držav z največjim prebivalstvom na svetu. Torej, videli, vidite, kakšno bo mesto teh treh držav na svetovni ravni čez nekaj desetletij. Ta velika rast bo še bolj izražena kar zadeva aktivno prebivalstvo. Aktivno prebivalstvo v subsaharski Afriki bo se povečalo, danes jih je 518 milijonov, leta 2050 pa je 1,3 milijarde. Gospod predsednik, gospe in gospodje, poslanci, gospe in gospodje, Afrika je zibelka človeštva. Paradoksalno pa je tudi najmlajša bila tudi najmlajša regija do konca tega stoletja. To je nekaj, kar zadeva vse uh, voditelje držav v Afriki, pa tudi na planetu. Stabilnost Afrike, pa tudi stabilnost eh, preostanka sveta je odvisna od tega, kako bomo obravnavali vprašanje mladih v prihodnih desetletjih. Če upoštevamo demografsko rast v programih za razvoj, bomo morali še prav posebej računati na eh, človeški kapital, morali bomo vlagati v izobraževanje, zdravstvo in poklicno izobraževanje. Potrebovali bomo velika, velike naložbe na področju infrastruktur, tudi ko gre za velike regionalne projekte, ko gre za prevoz, elektriko, izobraževanje in zdravstvo. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, gospe in gospodje. Sedaj pa bi rad predstavil napredek moje države, Slonokoščene obale, ki po desetletju krize sedaj umeru in prav tako imamo znova gospodarsko rast. Ta napredek je rezultat mobilizacije in odločnosti prebivalcev Slonokoščene obale. To je bilo tudi mogoče če zaradi tehničnega in finančnega prispevka naših partnerjev, tudi Evropske unije, zlasti, ko gre za vprašanje upravljanja, kmetijstva in energije. Ob tej priložnosti bi rad pozdravil in se toplo zahvalil Evropske unije za njeno spremljanje in za podporo partnerstvo z mednarodno skupnostjo in še prav posebej z Evropsko unijo jo omogočilo slonokoščeni obali, da je res dosegla izjemne dosežke. V zadnjih šestih letih je gospodarska rast bila povprečno 9 odstotkov na leto. Eh, projekcije za obdobje 2017-2020 pa so okoli 7 odstotkov na leto. Inflacija je bila vedno pod dvema odstotkoma in to po zaslugi tega, da smo bili vezani na evro. Eh, proračunski primankljaj pa je okoli 3 odstotke. Letos je situacija nekoliko drugačna. To pa zaradi paca cene kakava in mi smo največji proizvajalec kakava na svetu in cena se je zmanjšala za 40 odstotkov od čeka leta. No pa še naprej si prizadevamo za to da ohranjamo ugodno makroekonomsko eh, sliko. Mi smo največji svetovni proizvajalec kakava in, in smo tudi največji proizvajalec palmovega olja in kavčuka. Slonokoščena obala je najboljši reformator v lestvici Doing Business Svetovne banke. Na področju energije slonokoščena obala postaja energetsko vozlišče v Zahodni Afriki, imamo zmogljivost 2000 MW leta 2016, ta pa se bo še povečala na 4000 MW v letu 2020. Danes ima Slovenka obala enega najbolj gostih infrastrukturnih omrežij v Afriki smo tudi zelo diverzificirani, imamo ceste, pristanišče, letališče. Skratka, slovno koščena obala je tudi dosegla velike dosežke pri varnosti, zlasti ko gre za razoroževanje, demobilizacijo in reintegracijo nekdanjih bojevnikov. To je program, pri katerem je Evropska unija veliko prispevala. Nedavni dogodki tega ne postavlja pod vprašaj, kaj ti dan današnji indeks varnosti v slovno-koščeni obali, enak kot v Ženevi ali v New Yorku. Te reforme pa morajo se nadaljevati in se morajo tudi okrepiti, zato da bo slovno-koščena obala uh, lahko imela uh, še večje zmogljivosti za ohranjanje miru. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, gospe in gospodje. Leta 2020 bo potekal uh, sporazum iz Kotonuja in to je trenutek, ko bomo morali razmisliti novem sporazumu med Afriko in Evropo. In rad je predlagal nekaj zamisli, ki se navdihuje iz zglednih odnosov, ki jih ima slonokoščina obala z Evropsko unijo. Ti odnosi morajo biti odkriti, morajo temeljiti na medsebojnem zaupanju in seveda na nacionalni odgovornosti. Moram imeti fleksibilne finančne instrumente in upoštevati nacionalne mehanizme za upravljanje in za nadzor, ki pa bi jih lahko tudi okrepili, če bo to potrebno. O tem se bomo lahko še uh, pogovarjali bolj poglobljeno, ker je to res zelo pomembno za mojo državo. Ob koncu bi rad povabil vse države, ki predstavljate da pridejo na prihodni vrh Afriška unija, Evropska unija, ki bo novembra v Abidžanu. To bo pomembno srečanje, ki bo potekalo v pravi tradiciji naše gostoljubnosti in to bo priložnost za to, da se spomnijo, kakšno je potrebno mednarodno sodelovanje za uh, odziv na nove izzive, zlasti, ko gre za vprašanje razvoja in mladosti. Gospod predsednik, še enkrat bi se vam zahvalil. Spoštovane gospe in gospodje poslanci, hvala. In hvala predsedniku Antoniju Tajanju za njegovo povabilo. Res sem navdušen zaradi tega toplega sprejema, ki sem ga dobil zaradi tako uh, pomembne publike, ki sem jih dobil za to, da sem lahko predstavil izzive, s katerimi se soočamo. Ne le v slovno koščenju, obaj temveč na celotnem afriškem kontinentu. In da sem lahko predstavil razvoj slovno koščene obale. Hvala vsem med, med vami. Thank you. hvala lepa gospod predsednik za vaše besede evropski parlament bo protagonist v dialogu z vašo državo in z afriko mi se soočamo z istimi izzivi brezposelnost mladih boj proti terorizmu proti priseljevanju, nezakonitemu priseljevanju in proti podnebnim spremembam. Vi ste izpostavili pomen eh, demografskega razvoja in zaradi tega se mora Evropa bolj angažirati pri vas, če želimo razrešiti naše probleme in vam pomagati eh, in sodelovati eh, pri zmanjševanju brezposelnosti mladih eh, Afričanov. Mi imamo nalog eh, in bojimo se, da se bodo sanje mladih v Afriki razblinile eh, zaradi številnih problemov. Želijo živeti doma in vi igrate pomembno vlogo pri razreševanju teh problemov. Hvala lepa, da ste tukaj z nami. Tu Eh, ste med prijatelji in naša vrata bodo vedno odprta za vas. Najlepša hvala. η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Nadaljevali bomo eh, s sejo, začeli bomo z glasovanjem. Vidim, da imamo vprašanje v zvezi s poslovnikom. Gospa Boston. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nanašam se na 31. člen poslovnika. V ponedeljek ste na predsedstvu razpravljali o poročilu v zvezi z zgradbo parlamenta v Bruslju, češ, da bi zgradbo morali porušiti, ker ni več primerna eh, za eh, primerne varnosti. Ne želim reči, da sem proti temu, da se zgradba poruši, ampak kot poslanka iz tega parlamenta mislim, da imamo pravico do upogleda v to poročilo.